So good afternoon, colleagues. Uh, I welcome you back to the session. I hope you had a refreshing. Dobrodošli nazaj, kolegice in kolegi. Upam, da ste imeli prijetno odmor za kosilo. Torej, popovdne se bomo sretočili na komunalno notranjo in uh, zonanjo koherentnost s povdarkom na območju svobode, varnosti in pravice. Naj vas samo obvestim, da vas je danes dopoldne veliko govorilo o primerih težav s človekovimi pravicami, s katerimi se soočate doma, kot naprimer eh, status beguncev, vprašanje imigrantov. Eh, to so vprašanja, s katerimi se seveda tudi mi ukvarjamo v eh, Evropskem parlamentu, v našem odboru, pristojnem za notranje zadeve. No, kadar eh, nismo dovolj samokritični, potem eh, še kako dobro vemo, da ko se udeležujemo večstranskih eh, sestankov, tudi s kolege izven EU, je naša kredibilnost na udaru. In zato mislim, da je to pomembno vprašanje, da se torej z vami pogovorimo na nacionalni ravni tudi, o tem, kako zagotoviti več eh, koherentnosti na tem področju. Preden predam besedo predsedniku odbora za notranje zadeve, bi vas povabila, da tisti, ki lahko ostanete eh, dlje po koncu, da ostanete z nami, kajti danes imamo po zaključku te seje tudi eh, zaslišanje na mm, temo politike integracije mladih in eh, potencija za človekove pravice, ki jih to ima. Zdaj pa me veseli, da imamo skupaj s gospodom Juanom Fernandezom Lopez Aguilarom to skupno sejo. Eh, gospod Lopez Aguilar je predsednik odbora za pravosodje in notrne zadeve, tako da lahko tudi na praktični ravni pokažemo, kako zelo povezane so človekove pravice z notrnjimi zadevami in tudi zunanjimi. Najprej ne predstavim eh, seznam panelistov, gospod Morten Kjerom je direktor agencije Evropske unije za temeljne pravice. Prihajate iz Dunaja, če se ne motim, dobrodošli. In gospa Mila Ciute, ki je predsedujoča uh, delovne skupine v svetu za svobodo gibanja uh, z kartico FRIMP. Gospod Aguilar, hvala lepa gospa predsedujoča, gospa Lohpiler, hvala vsem za to, da ste danes tu. Veseli me, da danes zasedemo skupaj z pododborom za človekove pravice in mojim odborom, ki ga vodim jaz, kar je ključnega pomena, ko govorimo o Evropskem strateškem okviru za človekove pravice in demokracijo. Zato gre pri eh, današnji razpravi in vse to iz upravičenega razloga, kajti naš namen je, da opravimo analizo notranje in zunanje do koherentnosti politike Evropske unije na področju človekovih pravic in na parlamentarni ravni seveda vse to zahteva eh, veliko energije. Evropska unija promovira svoje vrednote, ne le doma, ampak tudi po svetu. In eh, izhajamo seveda iz eh, zgodovinske zavezanosti Evrope temeljem človekovim eh, pravicam in tudi nedeljivosti temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Zato mora Evropska unija ostati ta pomembna gonilna sila za vrednote človekovih pravic. Zato smo to zapisali tudi v Lizbonsko pogodbo, zato smo temu namenili celo vrsto pristojnih organov in napravili tudi več zaslišanj na temo stanja v Uniji, kar zadeva pravice in standarde na tem področju. Je pa to tudi razlog, zakaj je Evropski parlament slišal že kar nekaj kritičnih glasov na račun stanja na tem področju človekovih pravic temeljnih svoboščin. Ne le, ko obravnavamo tretje države, ampak eh, tudi, kadar se mi sami zazremo vase in pogledamo, kako mi ravnamo v Evropski uniji, kako mi v Evropski uniji obravnavamo te naše samooklicene vrednote, ki smo jih zapisali ne le v lestino temeljnih pravic, ampak tudi v člen 2 same Lizbonske pogodbe. Glasovali smo eh, že o več dokumentih, temeljnih dokumentih na tem področju v našem odboru. Prav tako smo imeli kar nekaj zelo eh, žgočih razprav o tematiki pravic in tudi ustavnih izzivov, ki jih ljudje predstavljajo. Ja, vse to je bilo v osrčju našega premisleka. Tako da, preden začnemo z razpravo, na katero vsi nestrpno čakamo, mi dovolite, da vam samo povem, da odbori tem parlamentu, torej odbor Juri, odbor Afko in mi delamo na srednjeročnem pregledu štokholmskega programa, kar je tudi pomembno. Eh, omenjeni odbori sodelujejo na podlagi člena 51 poslovnika in eh, pomembno je, da pripravimo torej skupne zaključke na temo, kaj smo dosegli v smislu sodelovanja na področju svobode varnosti in pravice v Evropski uniji, kakšna so še odprta vprašanja, kakšna je sedanja bilanca, kaj so torej še odprta vprašanja, kje lahko stvari še izboljšamo, kako lahko še izboljšamo naše zaveze pri iskanju ravnovesja med eh, svobodo in varnostjo in, kar je najpomembnejše, moramo odgovoriti na vprašanje, kako bomo lahko ponudili roko našim državljanom eh, in eh, njihovim temeljnim pravicam. Nedavno, kot veste, je bilo z tega vidika veliko govora, predvsem skozi perspektivo afere Prizn, torej sledenja podatkom evropskih državljanov. In eh, v luči Volitev, ki nas čakajo maja 2014, ko bodo evropski državljani podali svoje mnenje, ko bodo oni izrekli zadnjo besedo, je pomembno, da do takrat torej razpravo osredotočimo tudi na to vprašanje. Pomembno je, da državljanom sporočimo, da nas zanima ne le finančna kriza, ne le vodenje Evrope, ampak da nas skrbijo tudi pravice in svoboščine evropskih državljanov in eh, da smo v pogovorih s tretjimi državami, v pogovorih o sporazumih zagotovili to, da se naši standardi, naše eh, vrednote varujejo. Tako da moram reči, da nas res zelo veseli to vrstno sodelovanje z tem pododborom za človekove pravice in za odborom za znanje zadeve in veseli me, da lahko sodelujem v tej razpravi, v kateri prvi dobi besedo direktor Agencije za temeljne pravice. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, Juan Fernando. Hvala lepa za to povabilo, da se vam danes pridružim in da nadaljujemo z razpravo, ki smo jo začeli pred kakim eh, letom dni, novembra lani, da se torej pogovorimo o notranji in tudi zunanji koherentnosti eh, na področju politike človekovih pravic in veseli me, da lahko nastopim tu pred Evropskim parlamentom in pred predstavniki nacionalnih parlamentov in da imamo na ta način lahko širšo razpravo o tem, kako na te zadeve gledamo Eh, tudi iz nacionalne perspektive in seveda celokupno z perspektive EU. Seveda se zelo strinjam s tem, kar je povdaril že Juan Fernando, namreč, če želimo biti verodostojni, če želimo biti verodostojni na vdih našim partnerjem v tujini, potem vsekakor moramo najprej pomesti pred lastnim pragom in moramo videti, kako se vprašanje temeljnih pravic rešuje pri nas doma. No, ampak seveda pri temeljnih pravicah In pri koherentnosti teh pravic ne gre zgolj za neko lepo moralno obvezo, ne, gre tudi za jasno eh, pravno obveznost, ki jo določa listina. Vse te temeljne vrednote so podstat vseh eh, aktivnosti Evropske unije, pa naj gre za zunanje delovanje ali za notranje delovanje znotraj EU. Obenem moram tudi povedati, da ko potujem po svetu, kar sicer ni del mojega mandata in tudi ko dobivamo obiskovalce eh, na Dunaju. Eh, ugotavljam, da obstaja zelo visoka mera spoštovanja do Evrope in s tem, kar počnemo, vsekakor smo v navdih eh, najrazličnim akterjem in tudi vladam drugod po svetu. No, ampak ob vsem tem je treba tudi povedati, da vemo iz dokazov zbranih strani naše agencije za temeljne pravice, da obstajajo težki problemi in izzivi v Evropi glede kar nekaj vprašanj. Ampak eh, predtem naj že na samem začetku povem, da ugotavljam, da ni vedno tako zelo pomembno gledati na trenutni posnetek stanja, torej kakšne so razmere z področja temeljnih pravic in človekovih pravic v danem trenutku, kar je seveda pomembno, ampak eh, pogosto je bolj pomembno in zanimivo videti, ali so ta vprašanja, o katerih govorimo, vprašanja, ki se rešujejo, ali eh, razno razne institucije, vlade in ostali akteri, kaj počno za to, da bi olajšali in izboljšali življenje tistim, ki jih zadevajo ti izzivi iz področja človekovih pravic. To je torej ključno vprašanje, ali se resno lotevamo vprašanja človekovih pravic. Potem drugo vprašanje, ali imamo ustrezne varovalke in alarmne naprave nameščene, da se bodo sprožile ne le, če stvari zastanejo, ampak še huje, če se zgodi kakšen korak nazaj. In takrat seveda je jasno, da potrebujemo ustrezne strukture, ustrezne institucije, da se ti alarmi sprožijo. Preden se lotim samih ugotovitev z področja temeljnih pravic, kar je seveda relevantno eh, pri tej razpravi o interni in zonanji koherentnosti bi rad eh, izpostavil vendarle nekaj elementov, kjer se mi zdi, da je Evropska unija še vedno v položaju, da lahko predstavlja dober zgled tudi drugim regijam. Kot prvo naj povem, da se mi ne zdi, da katera koli druga regija v svetu izkazuje tako visoko stopnjo transparentnosti, ker zadeva izzive, s katerimi se sooča. Imamo ogromno institucij, ki o tem govorijo, imamo tudi zelo živahen medijski prostor, ki vsi izpostavljajo te izzive. Obenem imamo tudi zelo razdelan pravni okvir, imamo listino EU o temeljnih pravicah, to je pravno zavezujoč eh, seznam človekovih pravic v Evropski uniji. To je zdaj torej naš svetilnik v tem smislu. Prav tako pa naj omenim naš pristop k konvenciji OZN o pravicah invalidnih oseb in seveda upamo, da bo kaj malo prišlo tudi do pristopa EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Vse to seveda sestavlja zelo eh, pomemben, močan pravni okvir. Imamo pa tudi vrsto institucij, imamo zelo razdelen institucionalni pejzaž na nacionalni ravni, sodišči pa tudi nacionalnimi institucijami pristojnimi za človekove pravice. Imamo tudi zelo živo civilno družbo eh, in vsi ti akteri ohranjajo to razpravo o človekovih pravicah pri življenju in to še kako. Zdaj, ko je postala listina pravno zavajoča, zavezojoča, so komisija, svet in parlament tudi nadalje eh, razvili svojo sposobnosti in svoje kapacitete za obravnavo vprašanja človekovih pravic, tudi konec konca tudi agencija za temeljne pravice, ki ne, eh, kateri namen je podajati priporočila na podlagi objektivnih dejstev o tem, kako napredovati na ravni EU, sveta Evrope in drugot. E, imamo seveda tudi določene specifične politike, kot naprimer za področje Romov, imamo tudi evropski okvir za nacionalne strategije in za integracijo. Tu smo naredili korak naprej in to mislim, da lahko eh, služi kot eh, pomemben navdih za eh, domorodno ljudstvo in za marginalizirane skupine. Prav tako smo imenovali Evropskega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi in sodobnemu suženstvu. No in konec koncev je tu še poskus razviti nekakšen enoten skupen režim za varstvo podatkov, kjer se soočamo z vprašanjem pravice do zasebnosti, kar je tudi zelo aktualno dan danes. To je torej eh, kratek pregled tistih resnično pozitivnih elementov, na katerih lahko gradimo naprej. Kot rečeno, imamo strukture, imamo zakonodajo, ampak eh, to se seveda ne prevede vedno v realnost na terenu za vseh eh, 500 in nekaj milijonov prebivalcev Evropske unije. Dovolite mi, da se zopet dotaknem nekaj eh, primerov, ki, še enkrat podarjam, so relevantni tako interno kot tudi eksterno. Letos je Agencija za temeljne pravice opravila študijo, v kateri je sodelovalo približno 93 tisoč respondentov iz skupnosti LGBT. In eh, sicer je šlo za raziskavo o razmerah na njihovem področju v 28 eh, državah članicah. In približno dve tretjini, 65-66 odstotkov respondentov je odgovorilo, da se ne počutijo ravno uh, najbolje, če se držijo za roke v uh, javnosti zaradi na strpnosti do te skupnosti. Prav tako je četrtina respondentov že bila napadena, fizično napadena v zadnjih 12 mesecih. Ne vem, ko smo jih potem vprašali, kaj se so storili na podlagi tega napada, jih velika večina pravi, da nič, da se niso obrnili na policijo, ker menijo, da policijo tako ali tako ne bo ničesar ne, ne bo naredila ali pa da se niso počutili varne, če bi se obrnili na policijo. Tako da tu je uh, Eh, zadeva, ki jo bo treba rešiti. Trenutno osebe iz te skupnosti ščiti le zakonodaja za preprečevanje diskriminacije na področju zaposlovanja, ne pa nasplošno v družbi, kot eh, to velja naprimer za elementa rase in etnične pripadnosti. No, julija 2013 je kljub temu svet sprejel smernice za zaščito in promocijo vseh človekovih pravic. Eh, pripadnikov skupnosti LGBTI, ko gre za zunanje politiko Evropske unije. Tako da tu jasno, da obstaja nekakšna razkorak med tem, kaj govorimo na vzven in kako delujemo na vznotr. Tako da prvi korak bi tu utegnil biti ta, da se spreme horizontalna direktiva o prepovedi diskriminacije, ki bi na ta način razširila zaščito pripadnikov skupnosti LGBT in tudi pripadnikov oziroma os, invalidnih oseb in sicer na vsa področja, ne samo na področje zaposlovanja. Še eno področje, na katerega se osredotočamo, eh, je vprašanje ustavnih pravic. Eh, tu imamo vprašanje neodvisnosti sodišč, neodvisnosti ombudsmanov, eh, nacionalnih institucij za področje človekovih pravic, potem organi, ki so pristojni za enakost med spoloma. In tu na določenih področjih tudi vidimo, da obstaja celo nekakšna kultura nekaznovanosti, ko gre za eh, kazniva dejanja z področja sovražnega govora in, in podobno. In tudi to je eno od vprašanj, ki se jih lotevamo zelo odločno, ko delujemo na vzven. Naj se dotaknem še tretjega področja, ki verjetno ne boste presenečeni, je področje, ki je zelo neposredno vezano na zunanje politiko in sicer gre za eh, politiko priseljevanja, varovanja meja in eh, azila. Tu gre neposredno za odnose s tretjimi državami, s državami, s katerimi smo v dialogu in tu verjetno vas eh, večina zelo dobro ve, da je več tisoč priseljencev, ki skušajo priti v Evropo na čovnih, na ladjah, eh, utonilo oziroma umrlo v, v, na poti, eh, na tisoče delavcev v gospodinstvih, kmetijskih delavcev in industrijskih delavcev, ki so že prišli v Evropsko unijo, eh, je pogosto dejansko v razmerah, ki jih lahko opišemo le kot suženske. In to resnično so zadeve, ki jih moramo rešiti. No in še enkrat naj povem, da ja, tega se lotevamo, imamo že veliko zakonodaje, ki smo jo sprejeli, ampak eh, še vedno ostaja veliko za postoriti. Raven solidarnosti med evropskimi državami članicami je na področju azila še vedno dokaj omejena. Če vam podam samo en primer, ki ga morda poznate, ZDA so dejansko naselile več beguncev, ki so prišli na eh, Malto, kot pa celotna EU skupaj. Torej ZDA so storile več v smislu pomoči Malti v tem primeru, kot pa ostale države članice EU. Tako da vsekakor obstaja še dovolj eh, možnosti za izboljšave in dovolite mi, da zaključim z nekaj konkretnimi predlogi koraki, ki jih imamo v mislih. Tu imam predvsem v mislih pomembno vlogo, ki jo igrate vi, poslanci v nacionalnih parlamentih, pa tudi evropski eh, poslanci, pri tem, da temeljne pravice ostajajo mm, na dnevnem redu in da se to vprašanje vedno upošteva pri praktičnem vsakodnevnem delu, ki ga upravljate. No in tu eh, vi, se pravi parlamenti, igrate pomembno vlogo eh, pri prenosu te sekundarne zakonodaje EU, se pravi, da nacionalna zakonodaja, ki se sprejema v država članicah, dejansko izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki jih določa evropske zakonodaje. To je zelo pomembno. Kot drugo, učinkovitost te zelo kompleksne evropske arhitekture na tem področju bi se lahko izboljšala, če bi 28 nacionalnih parlamentarnih odborov za področje človekovih pravic eh, imelo redne skupne seje, kjer bi eh, lahko izmenjali stališča. Ko govorim o odborih pristojnih za človekove pravice, to niso le tisti, ki se ukvarjajo z zunanjimi zadevami, ampak so to tudi tisti, ki se ukvarjajo z notranjimi vprašanji vezanimi na to tematiko. Upam, da so nekatera priporočila zadnjega srečanja na Cipru vendarle našla svojo pot tudi do vas. Kot tretje pomembno je, da se zagotovi koordinacija na nacionalni ravni med vsemi ključnimi akterji za promocijo in zaščito temeljnih pravic. In nacionalni parlament so tu v najboljšem položaju, da zagotovijo, da vlada odprto živahno vzdušče interakcije med. Eh, nacionalnimi organi za področje človekovih pravic, eh, nacionalnimi parlamenti eh, in ne nazadnje tudi organizacijami civilne družbe. In tu mi dovolite pripombo nekako v oklepajih. Eno od težav je ravno šibitev civilne družbe v Evropi kot posledica finančne krize. Naša civilna družba resnično trpi zaradi pomankanja financiranja, v nekaterih primerjih tudi zaradi pomankanja drugih oblik podpore njihovemu delovanju. In tu Evropska unija in države članice morajo biti zelo aktivne pri podpori civilne družbe. Na vzven smo zelo aktivni na tem področju, ne smemo pozabiti tudi na našo lastno civilno družbo, ki jo potrebujemo, saj gre zelo pomemben eh, stebr vsakodnevnega boja za spoštovanje in promocijo človekovih pravic v Evropi. Nazadnje naj tudi povem, da je pomembno, da zbiramo več podatkov, tudi kakovostnejše podatke, tako da lahko še bolje eh, in naprej razvijamo eh, našo politiko na področju človekovih pravic na podlagi eh, dejstva in sveda je agencija za temeljne pravice vam vsem vedno na voljo za sodelovanje na tem področju. Hvala še enkrat in veselim se nadaljne razprave. Hvala gospod Kerum za vašo izjavo, hvala tudi za številne podatke, ki ste jih eh, podali, tudi ta predlog, da ne bi se stajali skupaj vsi odbore pristojne za človekove pravice na nacionalni ravni. In tu vprašanje je tudi, kako v to vključiti Evropski parlament, kajti zaenkrat še ni dovolj politična volja v Evropskem parlamentu, da bi imeli samostojen odbor za človekove pravice, smo torej pododbor odbora za zunanje zadeve in potem seveda skušamo vplivati tudi na ostale pristojne odbore pri tem eh, srednjeročnem pregledu štokonskega programa. Bomo pripravili zgolj mnenje k poročilu, no mislim pa, da so dogodki kot je današnja konferenca zelo dobri za to, da se na različnih ravneh, na parlamentarni, evropski, nacionalni, lahko med seboj ustrezno pogovorimo. Tako, zdaj pa besedo predajam predsednici odbora sveta za človekove pravice, temeljne pravice in svobodno uh, gibanje oseb, gospa Milevičute. Prvič se sestajamo in prepričan sem, da nam boste lahko o tej tematiki povedali bistveno več kot jaz. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes tu, da vam nakratko predstavim delo odbora imenuje FREMP. Gre za delovno pravico, za temeljne pravice, pravice državljanov in svobodno gibanje oziroma prosto gibanje oseb. Gre za dokaj novo delovno skupino, ki se še razvija, ki še išče svoje mesto pod soncem. Predhodnica naše skupine je bila ad hoc delovna skupina, katere ključna naloga je bila pogajanja o zakonodaji, na podlagi katere je bila ustanovljena agencija za temeljne pravice pravice. Tako da to je nekako naš dojenček, za katerega uh, zelo skrbimo. No, potem, ko smo se prelevili v stalno delovno skupini, skupino, smo seveda podedovali vso tematiko okrog Agencije za temeljne pravice. Počnemo pa še marsikaj drugega. Po vstopu veljavo lezbonske pogodbe se naše delo predvsem vrti okrog enega ključnega vprašanja in sicer pristop eh, Evropske unije unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Kar nekaj časa je dnevni red delovne skupine uh, FREMP obravnaval samo to tematiko in ni bilo veliko časa za druge zadeve, kar pa še ne pomeni, da smo bili pri svojem delu omejeni zgolj na to. No, pod eh, irskim predsedovanjem, torej junija 2013, so sklepi sveta o temeljnih pravicah in vladavini prava uh, in o poročilu komisije o izvajanju listine o temeljnih pravicah širom Evropske unije. Svet zabeležil, da je spoštovanje prav, vladavine prava temeljni predpogoj za zaščito temeljnih pravic. Prav tako je pristop Evropske unije k Evropske konvenciji o človekovih pravicah nekaj, kar je bilo ocenjeno, da predstavlja pojav, ki bo okrepil koherentnost eh, zunanje in notranje uh, politike z področja človekovih pravic. Prav tako so v teh sklepih omenjali povezavo med vladavino prava in človekovimi pravicami. Tu gre predvsem za boj proti ksenofobiji, ekstremnim oblikam rasizma, antisemitizma in eh, homofobije. Eh, pod litovskim predsedstvom se delovna skupina FREMP osredotoča na štiri ključna področja. Prvo je učinkovitost obstoječih evropskih inštrumentov na področju boja proti eh, kaznjivim dejanjem z področja sovražnega govora oziroma kaznjivih dejanj iz sovraštva. Ključno vprašanje je, kaj storiti na ravni EU za to, da bo naš boj proti tovrstnim kaznevim dejanjem bolj učinkovit. In tu nadaljujemo s tem, kar se je začelo pod irskim predsedstvom, namreč eh, potrebujemo boljšo internalizacijo temeljnih pravic v Evropski uniji. Prav tako je treba promovirati samo kulturo človekovih pravic. Ne le, da imamo ustrezen regulatorni okvir, ampak da preučimo tudi eh, to, kako se ti pravni normativi izvajajo in če ne funkcionirajo, kaj storiti, da bodo funkcionirali. Načrt predsedstva tu je v prvi vrsti zbrati dovolj podatkov, ki so potrebni za to, da se ta razprava sploh opravi. Torej, še pod irskim predsedstvom je Frem prosil Agencijo za temeljne pravice za nekaj ja, ugodnih podatkov, sploh z vidika pravic žrtev, torej žrtev kaznevih dejanj iz sovraštva, torej kakšne so te izkušnje in kaj storiti, da to, da bodo njihovi interesi bolj zaščiteni ali torej potrebujemo morda še kakšno zakonodajo na ravni ali EU ali eh, kaj drugega. No, pod litovskim predsedstvom smo države članice prosili, da naj posredujejo podatke na podlagi okvirnega sklepa o boju proti določenim oblikam izražanja eh, rasizma in ksenofobije. No in eh, v tem okvirnem sklepu je predvideno, da naj države članice posredujejo svetu informacije o njihovih lastnih izkušnjah na področju pravnega sodelovanja na tem. Eh, področju. Države članice so morali prositi, da nam posredujejo te informacije in eh, prva ključna zadeva tu je letna konferenca, skupna konferenca predsedstva in pa agencije za temeljne eh, pravice, ki bo potekala 12. in 13. novembra v Vilni. Ja, tu malce reklamiram vaše delo in gospod Kerom je pa tudi moje. No, in upam, da bomo tu imeli priložnost pregovoriti o problemih povezanih z kaznimi dejanji iz sovraštva in na tej konferenci upamo, da bomo nabrali e, še nekaj novih idej o tem, kaj storiti v Evropski uniji na tem področju. Toliko torej o boju proti kaznivim dejanjem iz sovraštva. Naslednja tema na dnevnem redu naše delovne skupine zadeva zunanje vrednotenje Agencije za temeljne pravice. Da je ne bo jasno, ni FREMP tisti organ, ki ocenjuje uspešnost dela agencije. Ta ocena, to vrednotenje je že bilo opravljeno, no in na podlagi te zunanje ocene je upravni odbor agencije pripravil nekaj priporočil, kako bi lahko še izboljšali eh, delo agencije, kakšne spremembe zakonodaje bi morda potrebovali. In mi kot svet nameravamo sprejeti sklepe sveta, ki bodo zajemali stališče sveta glede tega, kaj je treba storiti, da bo ta agencija bolj učinkovita. Seveda pa je na komisiji, da poda predlog glede morebitnih sprememb zakonodaje. Naslednja pomembna točka na našem dnevnem redu je vprašanje pravic evropskih državljanov. Konkretno je povedano, naša delovna skupina dela na osnutku sklepov sveta o poročilu komisije o državljanskih pravicah. In tu obravnavamo stališče komisije o tem, kako lahko izboljšamo to področje. Na decembrskem svetu PNZ naj bi eh, sprejeli te sklepe in potem naj bi pripravili oziroma predstavili te sklepe na zaključnem dogodku Evropskega leta 2020 državljanov. Tudi ta dogodek bo potekal v Vilni in tudi tu gre za malce reklame z moje strani. No, težko si predstavljamo delovanje Frempa brez eh, omembe vprašanja pristopa Evropske unije k eh, Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Zaenkrat eh, so te razprave še neformalne, kajti formalnega predloga strani komisije še ni bilo. Bolj konkretno zdaj glede vprašanja notranje in zunanje koherentnosti. Na septembrskem zasedanju FREMPA 15. septembra smo obravnavali izjavo mreže za človekove pravice in demokracijo. To je dokument, ki ga poznate tudi vi. Gre za dokument, ki ga je podpisalo 48 nevladnih organizacij. Gre torej za dokument, v katerem civilna družba opozarja evropske institucije na to, kako lete obravnavajo aktualna vprašanja z področja človekovih prvic. No in v tem dokumentu je kar nekaj konkretnih priporočil o tem, kako bi se lahko odziv institucij izboljšal. Konkretno, ta dokument vključuje tudi določena priporočila FREMPO. Mi v FREMPO smo torej ta dokument obravnavali in strinjali smo se, da bomo na novembrskem zasedanju, torej 21. novembra, imeli konkretno razpravo o znanji in notranji koherentnosti človekovih pravic in gospoda Stavra Salambrinidisa in uh, predsedujočega Kohoma in pa uh, predstavnika Sveta Evrope in uh, Agencije za temeljne pravice bomo obravnavali to tematiko, da vidimo, kako lahko bolje zagotovimo doslednost uh, med zunanjo in notranjo politiko na področju človekovih pravic. Še ena pomembna zadeva, ki jo velja omeniti v navezavi z razpravo, ki smo imeli do povdne. Če se spomnimo to, kar je dejal veleposlanik eh, sveta Evrope in sicer, da se moramo izogibati podvajanju in da moramo nadaljevati z uporabo obstoječih kazalnikov in mehanizmov, tam, kjer je potrebno spremljati uspešnost dela na področju človekovih pravic. Na septembrskem zasedanju Frempa smo se nakratko tudi dotaknili vprašanja sodelovanja med eh, komisijo in pa sepešom Sveta Evrope, ko gre za pripravo tako imenovane lestvice za področje pravosodja in mi smo nasplošno podprli nadaljevanje sodelovanja med uh, komisijo in sepežom. Ampak obenem ugotavljamo tudi, da potrebujemo nadaljno razpravo v svetu glede tega, kako te podatke, ki jih izbira svet Evrope, lahko uporabimo v institucijah Evropske unije za potrebe Evropske unije. Tako, deset minut časa sem vam že vzela, mislim, da se me bodo kmalo prosili, naj utihnem. Tako da za zaključek naj samo povem, da po našem mnenju, kontinuiteta dela v svetu ostaje pomembno vprašanje. Kot veste, svetu predsedujejo izmenjujoče se predsedstva in nekako podedujemo dosije drug od drugega. Eh, zato bo delo, ki smo ga mi nadaljevali na področju boja proti kaznjem dejanjem in sovraštva, Eh, moralo potekati naprej potem tudi pod grškim predsedstvom, tako da je nujno sodelovanje znotraj EU, pa tudi z akterji odzuna in tu moram reči, da se obračam k Mortenu in lahko povem, da sem zelo zadovoljna s sodelovanjem, ki ga imamo z Agencijo za temeljne pravice. Vsako zadevo se da še izboljšati in veselijo me tudi že vaši predlogi, kako bi to lahko storili in hvala za pozornost. Hvala lepa. Moram reči, da z veseljem slišim, da imate tudi vi razprave na temo izboljšanja doslednosti med zunanjo in notranjo politiko. Eh, zdaj pa je trije govorniki iz nacionalnih parlamentov. Če želite besedo, prosim, če se lahko samo predstavite. Začeli bomo s eh, kolegico iz Romunije. Izvolite. Hvala. Hvala lepa gospa predsedajoča. Mislim, da je to za nas zelo dobra možnost. Skupaj z gospodom senatorjem smo sedaj prišli sem in za nas je zelo pomembno, da slišimo tudi iz prakse primere dobre prakse. Romunija je država, ki že zadnjih 23 let gradi demokracijo in zato si želimo zgraditi na nacionalni ravni tudi čim večjo koherentnost, vendar pa na področju človekovih pravic in pri pripravi zakonodaje imamo še vedno težave, še vedno smo v povojih. Sodelujemo tudi z civilno družbo, imamo težave kot so enakopravnost, enake možnosti in tako dalje. Zelo pomembno je, da ustvarimo okvir za strategijo. O tem je že bilo govora in posledično tudi, da oblikujemo akcijske načrte. Rada bi še enkrat spomnila na to, da je zelo pomembno ustvariti akcijske načrte, ki bodo na področju človekovih pravic specifični za vsako posamično državo. Seveda, moramo poznati pristojnosti, um, ustrezno ovrednotiti situacijo in tu moramo biti zelo strogi. Sicer pa, kar zadeva mentaliteto, je to nekaj, kar se zelo počasi spreminja. Zato potrebujemo vzvode in podporo pri naših prizadevanjih. Namreč to je v interesu naših državljanov, naše države, pa tudi celotne Evropske unije. Rada bi dala predlog in moram reči, da sem se zelo veselila, da je že gospod direktor agencije dal podoben predlog. Namreč potrebujemo mrežo strokovnjakov in specialistov, ki bodo delali na področju človekovih pravic. Mi bomo vsekakor želeli izmenjevati najboljše prakse, želimo slišati dobre primere. To bi nam zelo pomagalo za to, da bi hitreje napredovali pri izboljševanju eh, varovanja temeljnih in človekovih pravic. To je tudi moj predlog in mislim, da bodo taki stiki zelo, zelo v pomoč pri oblikovanju mreže, ne samo znotraj držav, pač pa tudi na ravni Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Mulič iz Hrvaške. Zahvaljujem se, gospod. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glede na to, kar smo slišali od dveh govorcev, ki so povedali, da so se različne inštitucije, pa tudi svet Evrope v prvi vrsti ukvarjali za zločini iz sovražnosti in dali tudi smirnice v tej luči, lahko kot predstavnica Hrvaškega sabora rečem samo pozitivno o tem, tudi na Hrvaškem, kar zadeva zločin iz sovraštva, to reguliramo s kazensko zakonodajo. Sicer pa mislim, da Evropska unija, njene inštitucije, pa tudi posamezne države članice morajo biti pozorne tudi na sankcioniranje sovražnega govora. Namreč sovražni govor je zelo pogosto tisti, ki je predhodnik zločinu iz sovraštva. Mi smo sprejeli tudi zakon o boju proti diskriminaciji in mislim, da je potrebno še dodatno okrepiti horizontalne ukrepe tudi na ravni Evropske unije, zato da bi preprečili diskriminacijo. Ko gre za drugo področje oziroma obravnavo nezakonitih priseljevanj in trgovino z ljudmi. Samo osebno mnenje, da je potrebno okrepiti sodelovanje tudi z državami izven meja Evropske unije. Dodatno je potrebno okrepiti vse mehanizme solidarnosti med državami članicami. Skratka, poiskati moramo pravo mero med zaščito zunanjih meja eh, Evropske unije in mislim, da me bodo kolegi iz Italije, z Malte in iz Grčije zelo dobro razumejo. Tudi mi bomo namreč imeli eno najdaljših eh, meja Evropske unije v naslednjih dveh, treh letih. Bomo imeli tako zonanjo mejo, zato potrebujemo mehanizme solidarnosti in inštrumente, da bi lahko te meje zaščitili, obenem pa tudi zagotovili ustrezno obravnavo eh, priseljencem. In kot tretjo stvar, ki bi jo rada povdarila, upam, da bo tako Evropska unija kot tudi nacionalni parlamenti naredili vse, kar je v njihove oziroma v naši moči za to, da bo Evropska unija naredila še svoje zadnje korake in pristopila k konvenciji Sveta Evrope o temeljnih človekovih pravicah. In upamo, da bo to sodelovanje s Svetom Evrope ostalo vsaj na enaki ravni oziroma upamo, da bo postalo še intenzivnejše. Namreč samo z obstojem mehanizmov in spoštovanjem mednarodnih protokolov lahko zajamčimo zagotavljanje človekovih pravic tudi na nacionalni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar zadeva zadnjo stvar, ki ste jo omenili, parlament je pripravil resolucijo za to, da bi pospešili pristop Evropske unije k konvenciji. Lani smo imeli zelo živahno razpravo in razprave tudi v nekaterih državah, članicah, da bi naredili ravno nasprotno. Nasrečo pa smo zdaj na pravi poti in nedvomno moramo okrepiti tudi pravni okvir za nekatere od agencij, zato da bomo resnično imeli strogo uh, mejo oziroma strogo zavarovano mejo. Ne omenim v tem kontekstu Frontex. Sedaj pa imamo gospoda Tavareša iz Evropskega parlamenta. Izvolite. Eh, eh, Hvala. Hvala. Mislim, da je to izvrstna priložnost, da se pogovorimo o vprašanjih, ki zadevajo človekove pravice, tako znotraj Evropske unije kot izven nje. Zelo zanimivo je prisluhniti poslancem iz nacionalnih parlamentov. Če se vrnemo k pogodbam, prvi člen pravi oziroma govori o stebrih človekove pravice, demokracija, enakost, svoboda, spoštovanje človekovih pravic in tako dalje. Ko torej govorimo o človekovih pravicah, vemo, katere so. Zapisane so v šestem členu. Tretji člen pa govori o ciljih. Prva alineja pravi, da je prvi cilj Evropske unije spodbujati te vrednote. Ne govori ali navznotar ali navzven. To ima prednost pred Schengenom, notranjim trgom in tako dalje. Naš primarni cilj od leta 2009 je spodbujanje človekovih prvic pravne države in vladavino demokracije v državah članicah. To je torej osredna razprava, ki mora potekati v Evropski uniji. Mislim, da nam ne primankuje pravne podlage. Pravno podlago imamo, vendar pa moramo delati na njej, jo širiti na podlagi inštrumentov, ki jih imamo na voljo. To seveda zahteva dialog. Eh, med inštitucijami in z državami članicami. Kolegica Kinga Gal je leta 2009 pripravila poročilo, ki vsebuje tudi priporočilo, da bi pritegnili odbor za državljanske svoboščine in delovno skupino sveta, ki naj bi redno sodelovala med seboj. To bi se moralo dogajati. Jasno moramo izraziti našo pripravljenost, da to naredimo. Skratka, potrebujemo redne stike in redno sodelovanje. Druga temeljna točka pa je, da se oborožimo z ustreznimi inštrumenti, tako da bomo lahko zagotovili, da je pravna država v EU in v državah članicah ni prizadeta zaradi finančne krize. Zgodovina nas uči, da zelo pogosto finančna, ekonomska kriza pripelje lahko tudi do krize vrednot in človekovih prvic. Če bi se to zgodilo, potem se lahko znajdemo v krizi, na katero se ne bomo mogli odzvati. Nedavno sem bil poročevalec in dal sem vrsto predlogov, ki gredo v to smer. Prvič, oblikovanje nepolitičnih teles, ki bi ugotovila, kakšna je situacija. V Evropski uniji agencija za temeljne pravice igra zelo pomembno vlogo, ampak morda bi morali bolj pritegniti agencijo, zato da bo ta lahko podala svoje mnenje o tistih temah, ki so včasih nekako izven dosega roke. Menimo, da je včasih načelo subsidijarnosti tolmačeno preveč restriktivno. Vključiti je treba tudi druge inštitucije, gre za sodišča, gre za varovanje podatkov in organe, ki skrbijo za to. Potem so to tuživci, to so mm, sodniki. Potrebujemo Kopenhavenski odbor in ne političnega telesa. Načela iz Kopenhavna se morajo spoštovati tudi potem, ko smo se pridružili Evropski uniji. Mislim, da smo se znašli na zelo pomembnem križišču, ko je čas, da postojimo in se zamislimo. Pogledati si moramo, kaj se dogaja na terenu, porast skrajnih gibanj, vse več političnega nasilja, politični umori. Vse to pomeni, da ne smemo počivati. Časa ni dosti. Poiskati moramo način, da delamo skupaj, kajti sicer bo Evropska unija utrpela ogromen pritisk. Podobno pa velja tudi za pravno državo. Hvala, gospod Tavareš, in hvala za to, da ste nas spomnili, da tik pred poletnimi počitnicami smo sprejeli vaše poročilo in sedaj imamo nekako alarmni odbor. Če bi se situacija v eni od držav članic tako zelo poslabšala, da bi se lahko odzvali in ne samo opisovali situacijo. Torej, hvala lepa in upam, da bomo ta odbor v prihodnje tudi ustrezno angažirali. Gospod Soltoraus iz Grčije je na mojem seznamu, vendar pa mislim, da je odšel. Potem pa gospod Kazak iz Bolgarije. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги.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 politike na področju človekovih pravic. Vprašanje, ki je aktualno od eh, samega začetka evropskega projekta. Kot so kolegi že dejali, je ta projekt konec koncev temelj za ustanovitev sveta Evrope in kasneje Evropske unije. Na začetku je sicer Evropska unija bila zasnovana kot ekonomska unija, pa vendar od samega začetka načela zaščite človekovih pravic in temeljnih pravic ostajajo uklesane v temeljni kamen Evropske unije. Prihodili smo dolgo pot v Evropi, v Evropski uniji, kot eh, entitete, ki zagovarja človekove pravice. Eh, pravice eh, ob ekonomski svobodi, eh, ob hkratni zaščiti tistih velikih pomembnih vrednot in načel, ki so Evropi lastni že stoletja, kajti ne smemo pozabiti, da je ravna Evropa zibelka demokracije, tako da z tega vidika nas resnično veseli, koliko sprememb se je dogodilo po vstopu veljavo lezbonske pogodbe, eh, tudi z imenovanjem posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice, za ustanovitvijo agencije za temene pravice. Skratka, z vsemi temi novostmi in inovacijami Evropska unija nadaljuje svojo pot v smeri afirmacije same sebe kot organizacije, ki sicer eh, zagovarja svobodni trg in svobodno tržno gospodarstvo ob hkratni zaščiti človekovih prvic. Ne smemo pa pozabiti, da so izzivi, s katerimi se Evropska unija in njene države članice soočajo, izzivi, ki se nič kaj ne zmanjšujejo, kaj čemu nasprotno. Gre za usklajene politike, ki se vodijo na ravni držav članic in na ravni institucije Evropske unije, eh, ki morajo biti usklajene. Skratka, vse tisto, kar je sprejeto da, ravno za zaščito človekovih pravic, vse to pogojuje tudi v kolikšni meri bo glas Evrope uslišen v Evropi, v kolikšni meri bo tudi Evropa spoštovana širom sveta na področju človekovih pravic. In zato mislim, da je pomembno, da si prizadevamo za uskladitev teh stališč, da bo vsa Evropa lahko govorila v en glas, ko gre za probleme, s katerimi se sooča v svet, torej, ko gre za probleme, s katerimi se soočamo tako znotraj kot zunaj Evropske unije in mislim, da moramo tako zunaj EU kot znotraj EU z našimi prizadevanji nadaljevati. Mislim, da je danes eden ključnih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija, ta, da so številne bližnje države v hudi krizi, kot naprimer trenutno kriza v e, Siriji in eh, pritiski beguncev na Turčijo, Grčijo, Cipr, Bolgarijo, zahtevajo solidarnost med članicami EU, da se najprej zagotovi sprejem teh beguncev in potem tudi naselitev teh beguncev eh, v človeka vrednih pogojih. To je pomembno, zato da se beguncem zagotovi streha nad glavo, oblačila, hrana, torej načelo evropske solidarnosti ki ga določa tudi direktiva 55-2001, je načelo, ki ga moramo spoštovati, če želimo, da bo enotna evropska politika imela nek smisel in če želimo, da bo ta politika dejansko tudi smiselna. Številne države članice Evropske unije se soočajo tudi s problematiko Romov in eh, menim, da na tej ravni dolgujemo drug drugemu solidarnost in usklajeno politiko, kaj te gre za naš skupen problem, problem, ki presega državne meje. Vemo, kakšne razlike obstajajo danes zaradi bližajočih se volitev. Seveda želimo voditi našim voljivcem in eh, tu se, da pa ga tudi pozabijo, pomembna načela spoštovanja človekovih eh, pravic. Pomembno je, da se to tudi formalizira vloga agencije za temeljne pravice, da ne bo prihajalo do korakov nazaj na tem področju. No- Hvala, gospod Kazak. Sedaj pa še dva kolega z Malte. Najprej gospa Butiki grazie Hoffman. What a privilege. Hvala lepa. V veliko čast danes mi je, da lahko slišim, da spoštovani kolegi poslanci, ki prihajajo iz različnih držav, govorijo o problemu, ki ga čutimo v mnogih državah. Vsakdo seveda govori z svojega vidika in iz svojih izkušenj. Na podlagi tega, kar sem slišala danes, bi rada omenila Troje. Prvič, delati moramo skupaj. Človekove pravice in njihove kršitve, ter še zlasti v povezavi s priseljevanjem, to ni problem zgolj nekaj držav, ampak je to problem celotne Evropske unije. Niso ljudje tisti, ki predstavljajo problem. Gre za kombinacijo oziroma interakcijo kultur različnih skupnostih. Izkušnje se razlikujejo države do države. Mislim, da moramo delati skupaj. Seveda smo se že dotaknili vprašanja mreženja, prav tako bomo morali sodelovati z nevladnimi organizacijami, ki so resnično aktivne in ki so resnično blizu tistim, ki najbolj trpijo. In še nekaj, česar ne počnemo, Gre za to, da moramo sodelovati tesneje s tistimi državljani, ki so morali pobegniti svoje domovine iz raznih razlogov. Mislim, da je to tisti glavni problem. Mi pa vse prepogosto pozabljamo, da so ti isti ljudje lahko tudi del rešitve, ki jo iščemo. To so namreč ljudje, ki zelo dobro poznajo probleme, v svoji domovini in ki nam lahko pomagajo razumeti, kako nastopati v njihovi državi, zato da ne bodo prisiljeni odhajati. Mislim, da so to zaenkrat samo še sanje. Če želimo biti verodostojni v vsem tem, kar pravimo danes, potem si moramo zelo prizadevati v tej smeri. Seveda, vrednote, solidarnost, o vsem tem smo danes veliko slišali. Mislim pa, da lahko vsi delamo tudi individualno. Vsak lahko da svoj prispevek. Sama sem nova v Malteškem parlamentu in sem že predstavila osnutek, zakonodaje, ki skuša zaščititi skupnost legebitra in diskriminacijo te skupine državljanov. Te spremembe lahko prinesejo zelo velike spremembe. Veseli me, da so bile omenjene države kot so Malta, Italija, Grčija, vendar pa kot rečeno, ne gre samo za naš problem, gre za nekaj, kar moramo preučiti vsi skupaj, kajti sicer bo problem še večji in še hujši. Če pa bomo delali skupaj, pa bomo do rešitve lahko prišli. O tem ni dvoma. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Faruđa. Jena Malin Faruđa, okol min Malta, Naqbel ma dak li qalet il-kollega tijaj. Tudi sama prihajam iz Malteškega parlamenta in v celoti se strinjam s tem, kar je povedala kolegica. Naj spomnim vse, da Malta, ki je zelo majhna država, mi nimamo na voljo toliko sredstev in gostota prebivalcev je že zdaj zelo velika, zato imamo zelo specifične potrebe. te naše specifične potrebe. Tudi izražamo, seveda bomo vedno toplo sprejeli ljudi, ki potrebujejo pomoč in s tem bomo tudi nadaljevali. Vendar pa je dejstvo, da ne moremo več zdržati tega pritiska. In pravzaprav je sramota, da so nam pomagale ZDA prenesti to breme oziroma sprostiti to breme, ne pa Evropska unija. Skušam si predstavljati, kakšen vtis to pušča pri drugih celinah, ko vidijo, da je državi članici Evropske unije bolj pomagala neka država, ki je izven Evropske unije in ne. Evropska unija kot taka. Mislim, da to ne daje zelo lepega vtisa Evropski uniji izven naše celine. Namreč usta, na, nastaja vtis, da si ne pomagamo, da ne govorimo z enim glasom in da se načela Evropske unije ne spoštujejo med samimi članicami Evropske unije. Zato bi rada ponovila, še vedno smo pripravljeni toplo sprejeti ljudi, ukolikor je to možno, vendar pa potrebujemo tudi pomoč drugih, drugih držav. Vemo, da imajo tudi druge države probleme zaradi priseljevanja in zato smo tudi mi pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti, vendar pa potrebujemo pri tem pomoč. Naj spomnim, ti nezakoniti priseljenci, ti begunci skušajo zbežati iz grozne situacije v njihovi domovini. Gre za položaj, ki je nastal zaradi vrste zlorab. In tudi članice Evropske unije so prispevali k temu, da je do takih situacij sploh prišlo. Zato se moramo mi kot Evropska unija najprej vprašati, ali resnično počnemo vse, kar je v naši moči, vse, kar je v naši moči, kar lahko storimo, da bi pomagali afriškim državam, odkudar prihaja mnogo priseljencev v Evropsko unijo. Ali res počnemo vse, kar je v naši moči, ali pa smo nekoliko bolj sproščeni zato, ker dajemo svoj finančni prispevek in smo prepričani, da smo že naredili vse tisto, kar lahko, vendar pa moramo vedeti, da ta denar vedno ne doseže vseh tistih, ki ga najbolj potrebujejo. Vem, da se tudi druge države srečujejo z vprašanjem nezakonitega priseljevanja. Bi se pa osredotočile na to, da se moramo na dolgi rok spopasti predvsem z koreninami, z vzroki in poiskati načine, ki lahko pripeljajo do najbolj učinkovitih rezultatov za to, da bo več miru, da bo več dostojanstva, da bomo lahko ljudem ponudili več dostojanstva in pomagali državam, ki so v zelo slabem položaju v tem trenutku. Hvala lepa. Lahko povem, da smo pred poletnimi počitnicami imeli razpravo, v kateri smo razmišljali, kako bi lahko poskrbeli, da bi vse države morale sprejeti bolj zavezujoče mm, obveze in da ne bodo Begun z begunci, samo problem Italije, Španije, Malte. Sprejem beguncev naj ne bo samo stvar dobre volje, pač pa pravno zavezujoč ukrep. V našem odboru za zonanje zadeve smo imeli več javnih izmenjav, kjer smo se pogovarjali, kako recimo bi lahko sodelovali z državami Magreba namreč. Pojavljajo se tudi situacije, ko prihajajo nekateri državljani iz hujše situacije, kot je afriški rok, eh, podsaharska Afrika eh, ali Iran in pravzaprav obtičijo tam zato, ker smo meje zablokirali. V večini teh držav pa nimajo azilnih postopkov. Kaj se torej zgodi s takimi ljudmi? Zato jaz sicer lahko pogledam na naš odbor, ampak tudi v odboru za zonanje zadeve in odboru za državljanske svoboščine se o tem redno pogovarjamo. Tudi od naših politikov slišim, da si ne želijo, da bi na tisoče ljudi umiralo na naših zonanjih mejah, zato moramo za nastali položaj poiskati politično rešitev. Zdaj pa mislim, da smo zaključili seznamom poslancev iz nacionalnih parlamentov. Če želite še kaj povedati, mi prosim nakažite. Tudi evropski poslanci, če želi kdo še kaj povedati. Če ne, potem dajem besedo mreži nevladnih organizacij. Naša prejšnja govornica je že omenila mrežo ki naj bi svetovala svetu, kako bolje sodelovati. Veseli me, da ste danes z nami, Nikola Vega, v imenu mreže. Pripravljeni smo, da vam prisluhnemo. Ja, Hvala, gospa Lohbiler in gospod Lopez Aguiar. Hvala za priložnost, da prispevam k tej razpravi. Sem direktor za Amnesty International, danes pa sem tu in zastopam mrežo za demokracijo. Predvsem se ukvarjamo z zonanimi odnosi, nedavno pa smo se začeli ukvarjati tako z notranjimi kot zonanimi odnosi. Mnoge nevladne organizacije, pa tudi druge organizacije dokumentirajo mnoge sistemske kršitve človekovih pravic znotraj EU. Kar zadeva zunanjo politiko, mislim, da smo še zelo daleč od tako imenovane srebrne grožne Lady Ashtonove. Evropska komisija ima strategijo za izvajanje listine, vendar pa to ni nerazvito, ne v celoti implementirano. More, Lepo prosim za več tišine v dvorani, ker se težko slišimo. Hvala lepa. Izvolite ponovno. Evropska komisija torej ima strategijo za izvajanje listene, vendar pa se ta ne razvija v polni meri. Razmišljajo sicer o postopkih kršitve, vendar pa Evropska komisija nekako omahuje prepogosto vidimo, da gre samo za kozmetične spremembe, ki jih sprejmejo in ustavijo postopke. Letno poročilo komisije o listini ne obravnava stanja na področju človekovih prezvic v posameznih državah članicah in to ne zaradi pomankanja podatkov. Evropski parlament je igral pomembno vlogo pri pregledu evropske zakonodaje in politike na področju človekovih pravic naj omenimo mm, Mačarsko in poročilo o izročanju lani. Seveda pa je pomembno, da imamo tudi dokumente. Nedavno je bilo sprejeto poročilo Evropskega parlamenta na 41 straneh, pri čemer niti en sam primer ni bil konkretno omenjen. Še najbolj kritike vreden pa je odziv oziroma neodziv sveta in napram mnogim kršitvam je bil najpogostejši odziv tišina oziroma mavk. Sklepi sveta lani so govorili o tem, da bi bilo potrebno najti način, kako bi se borili proti najhujšim kršitvam. Ampak v svojem nagovoru predsednik Barozo prejšnji teden ni odgovoril na nobeno od kritik. Menimo, da je zelo pomembno, da Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti še naprej aktivno promovira potrebo po dosledni politiki o notranjih kršitvah človekovih pravic in da tudi dajo konkretne predloge. Po našem mnenju Evropska unija že ima orodje za zaščito človekovih pravic znotraj EU potrebujemo nekako sestrski dokument, kot je tisti, ki se nanaša na zonanje odnose. Potrebujemo jasno zavezo vseh držav članic, komisije, parlamenta za izčrpen okvir in akcijski načrt, ki bo vsa orodja, ki so na voljo, uporabil dosledno. In naj povem, nič manj ne bo pomagalo. Poleg oblikovanja okvirne strategije je možno narediti konkretno še mnogo stvari takoj. Prvič, potrebujemo ambiciozen mandat, potrebujemo odziv sveta na naša poročila in poročila Evropskega parlamenta. Prav tako je treba tesneje sodelovati s svetom in lepo prosim z nevladnimi organizacijami. Opazil sem, da boste v začetku novembra imeli sestanek, kjer ni izredno omenjenih nevladnih organizacij. Lepo bi bilo, če bi to spremenili. In potem potrebujemo načrt komisije glede sprožanja postopka kršitev, zavezo, da bo komisija ustrajala, dokoler ne bo preverljivih rezultatov in potrebujemo transparentnost. Potem potrebujemo novo sporočilo glede sedmega člena in strategijo za izvajanje listine, tako da bomo lahko spremljali izvajanje drugega člena. Evropski parlament bi moral državam članicam dati konkretna priporočila, kjer bi teme, ki najbolj skrbijo, dejansko vključili. In kot zadnje, vse spodbujamo naj agenciji za temeljne pravice dajo močnejši mandat za vse kršitve človekovih pravic, še zlasti v povezavi z drugim in sedmim členom. To ni majhna naloga, menimo pa, da je izvedljiva. Orodja so na voljo, ostaja vprašanje vizije in pripravljenosti. Evropska unija je dosegla zunanjo strategijo in akcijski načrt na področju človekovih pravic. Povsem pripričan sem, da bo Evropska unija uspešna tudi pri oblikovanju notranje strategije za področje človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da ste govorili torej o vseh, naslovili ste to na nas in tudi na FREMP. Gospa Milašuta pa mora na letalo tako da dobi besedo najprej za odgovore, potem pa bomo nadaljevali. Prosim. Well, thank you for these criticisms and suggestions. Hvala lepa za te kritike in predloge. Sveda sem jih že slišala. Razpravo, ki jo načrtujemo za 21. november, je prvi korak v našem razmišljanju, kako bi naj razvili naše metode. Mislim, da je to prvi korak v FREMP, k odpiranju In upam, da se bo frem odpiral postopno. Ne morem obljubiti, da bomo takoj povabili predstavnike civilne družbe. Sem si pa zabeležila vse, kar ste povedali in bom to sporočila našim kolegom v Frempu. V Frempu razmišljamo takole. Skušali bomo razviti učinkovite oblike sodelovanja z znanimi akterji. številom udeležencev in velikost civilne družbe je eden od faktorjev, na katerega moramo misliti. Verjetno to ni najbolj zadovoljiv odgovor, kar ste ga slišali, vendar pa to je to. Hvala lepa. Thank you. And also thank you. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Hvala za razpravo. Mislim pa, da se vračate v Geno. Tako kot dopoldne imamo z nami tudi predstavnika Evropskega omrežja institucij za človekove pravice in mislim, da tudi želi spregovoriti na to temo. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa. Zunanja dimenzija svobode, varnosti in pravice je kompleksna in seveda je nemogoče zajeti vsa vprašanja, tako da se bom sredočil na pet področji, ki se mi zdijo zelo pomembna. Najprej Strateški okvir in akcijski načrt iz leta 2012 je nepopoln in se osredotoča samo na nekaj posameznih tem, ki so pomembne, tako kot tudi letno poročilo 2014, ki je še krajše in se omejo samo na trgovino z ljudmi. Upam, da bo EU v prihodnih letih sprejela bolj obsežno strategijo, ki bo zajela ne le vprašanja, ki so bila omenjena, temveč tudi bolj pomembne elemente, ki so ključni za človekove pravice. Upam, da bo strategija vključila tudi jasne cilje, časovni razpored in odgovornost, kot sem že dejal, kot je omenila tudi poslanka iz Romunije, ko bi lahko potem merili dosežke Evropske unije, zato da bi dosegli visoko raven preglednosti in odgovornosti Evropske unije. Drugič, ključnega pomena za vse vlade, verjuje, da dvo in več stransko sodelovanje nadgradijo, zato da lahko dosežemo kanavec sinergije in dosežemo pravi vpliv na terenu samem. Globalni izjav za človeka pravice mora biti nekaj, kar jemljemo resno in inteligenten pristop. Na tem področju, globalno gledano, je lahko veliko pomoč Evropska unija bo dosegla velik vpliv, če bo to storila na pravi način. Ko govorim inteligentni pristop glede človekovih pravic, to pomeni, da mm, lahko imamo tudi manj spretne pristope. Mislim, da ko pripravljamo strategije za človekove pravice, moramo upoštevati veliko analiz in imeti veliko časa za načrtovanje, kajti tukaj je odgovornost zelo velika za izbiranje posameznih človekovih pravic, na katere se osredotočamo. Nihče ne more vsega postoriti, tako da moramo resnično si izbrati nekaj ciljnih, se na njih osredotočiti in trvati odgovorno. In potem lahko samo upamo in zaupamo, da bo EU imela pravo podlago za strateški okvir. Mislim pa, da je potrebno imeti bolj ciljne prednostne naloge. Nadalje, prej sem že omenil odsotnost popolnoma neodvisnih inštitucij za človekove pravice v večini držav članic Evropske unije. To pa um, ni v skladu s političnim, politično zavezanostjo za človekove pravice. Mislim, da lahko nacionalne inštitucije igrajo tudi pomembno vlogo o, o zonanih vidikih in nekatere inštitucije in omrežja že delujejo pri razvoju, pri gradnji zmogljivosti in tako dalje. Smo partneri z drugimi institucijami globalno gledano. Imamo globalno omrežje institucij za človekove pravice, to je mednarodni razkrivanje odbor za institucije za človekove pravice. Danski inštitut je tudi del tega in moj predhodnik je bil leta predsedoči. Delo zajema inštitucije v Amerikah, v Aziji, v Afriki, Pacifiku in vse so dobro opremljene in na pravem kraju, da lahko svoje vlade opozorijo na odgovornost. Na področju človekovih pravic lahko pomagajo tudi Evropske unije pri razvoju strategij v svojih državah. Še vedno pa moramo ustanoviti popolnoma neodvisne institute za človekov pravice v veliko državah, pa tudi okrepiti tiste, ki so, ker nekateri niso popolnoma neodvisni ali pa nimajo dovolj virov in finančnih sredstev za to, da bi delovali tako, kot bi naj in bi lahko. In še na koncu, kot je že bilo večkrat omenjeno, menim, da je potrebno prav tako se pomakniti k neodvisnemu pregledu evropske zakonodaje v prihodnje. Omenjeno je že bilo, da bi bilo možno to ugraditi v agencijo za temeljne pravice, mislim, da je to možnost, ki jo je potrebno še raziskati. V svoji predstavitvi bom končal z dvema pozivoma, poleg tega, kar sem omenil že prej. Pozivam vas, da resno premislite o oskem obsegu strateškem okviru in akcijskega načrta 2012, kot tudi o specifičnih ciljih, ki merijo prednost naloge EU. Prav tako naj Evropska unija izpostavi vzpostavitev in okrepitev nacionalnih inštitucij za človekove pravice, ne samo v državah članicah, temveč tudi po Evropi, Afriki, Pacifiku in obeh Amerikah. Očinkovito delovanje popolnoma neodvisnih institucij za človekove pravice na nacionalni ravni mora biti temelj v politiki Evropske unije na zani znotraj na področju človekovih pravic. Če bomo dobro delovali, bomo lahko odigrali pomembno vlogo tudi na področju varnosti, pravice in svobode. Hvala lepa za vašo pozornost. You, Hvala lepa, gospod Kristofersen, za podrobna priporočila. Sedaj pa gospod Čip, podpredsednik odbora za človekove pravice, ki veliko sodeluje z nacionalnimi institucijami na področju vzhodnega sosedstva. Prosim. <clears throat> Hvala lepa. Nadaljeval bom po polsko. E, ja, Hvala lepa, z velikim zanimanjem sem prisluhnil temu povzetka, ki ga je predstavil gospod Kristoferson, kar zadeva njegovo oceno. Eh, iz perspektive nacionalnih institucij za zaščito človekovih pravic, torej kako iz njihove perspektive izgleda ocena stanja v Evropski uniji in tudi v relaciji EU zunanji partnerji. Rad bi povedal, da sem si prizadeval za to, da bi pododbor za človekove pravice, začel tudi obravnavo teh nacionalnih organizacij za zaščito človekovih pravic, eh, da bi se ukvarjal z ulogo, ki jo lahko igrajo v odnosih, ki jih imamo mi kot Evropska unija z državami, s katerimi imamo privilegirano partnerstvo, predvsem v mislih vzhodno partnerstvo. Gre za pobudo ki jo je sprožil polski ombudsman v sodelovanju s francoskim ombudsmanom. In namen te pobude morda ni bil toliko pokazati, kaj je treba spremeniti v teh državah vzhodnega partnerstva, ampak je bil namen te pobude predvsem pokazati, kako so države, kot je naprimer Poljska, v procesu tranzicije prestale izzive na področju človekovih eh, pravic. Torej, kako države v tranziciji obravnavajo to problematiko. In tu smo imeli tudi kar nekaj, ne toliko konferenc, temveč bolj delavnic. In eh, ko kažemo takšne primere, kako se je država v tranziciji spopadala z različnimi težavami, ko gre za vprašanje zaporov, eh, pravosodja, kako se obravnavajo obsojenci, ženske, eh, ko smo obravnavali različne pristope k temu, pa tudi izgradnja državljanskih institucij v podporu temu procesu, potem tudi delovno pravna zakonodaja, potem vprašanje enakopravnosti prepoved diskriminacije, zagotavljanje varnih delovnih pogojev, zaščita eh, otrok, mladoletnih, žensk. Skratka, vse to je naletelo na velik interes in prišlo je do zelo kakovostne interakcije na temo tega vprašanja. O tem so govorili torej ombudsmani in njihovi predstavniki iz naših držav in držav vzhodnega partnerstva in izkazalo se je, da so tudi oni eh, soočajo s podobnimi problemi. Vse to je seveda zelo olajšalo dialog, ker vsi sodelujoči v tem dialogu zelo dobro ocenjujejo ta dialog. Seveda vsi ne morejo sodelovati, kar je razumljivo glede na način obravnave tega vzhodnega partnerstva, ampak mislim, da je to pomemben element. Namreč, da tudi nacionalne institucije za področje varstva človekovih pravic imajo ogromno znanj, izkušenj, tudi specifičnih eh, znanj, glede na državo, ki eh, predstavljajo, v kateri delujejo in seveda ima tudi svoje dobre in slabše izkušnje. In eh, mislim, da je pomembno pokazati, kakšne so možne poti za reševanje eh, teh težav. Eh, predvsem imam v mislih tudi države, ki so že šle skozi proces tranzicije in to mislim, da je zelo spodbudno. In to ni nikakor povezano z kakršnim koli odporom do Evropske unije. Skratka, ne gre za to, da bi mi skušali usiliti neke standarde, ne, kvečemo nasprotno. Skušamo pokazati, da je možno iti po tej poti in da se ni potrebno odpovedati svoje identitete zaradi tega. Tako da skušamo nekako uravnotežiti človekove pravice tudi z določenimi kulturnimi pojavi. No, drugi element, ki smo ga tudi skušali um, uh, vtisniti v spomin uh, predstavnikov nacionalnih institucij za varstvo človekovih pravic v našem podboru, je družbena korporativna odgovornost. Imamo znotraj OZN. Že takšno organizacijo vsaka članica OZN mora pripraviti tudi svoj nacionalni program izvajanja teh izhodišč. Seveda v Skandinaviji to poteka na svoj način in naši kolegi iz skandinavskih držav so vodili na tem področju in so nam tudi pomagali s svojimi izkušnjami. No, ampak eh, poleg tega se zdi tudi, da je to področje, ki zanima ne le naših sosedov v Evropi, naše sosede v Evropi, ampak smo bili nedavno s poslanko Gomešovo tudi v Pakistanu, ker smo govorili o vprašanju dela otrok. In eh, mi imamo sporazume, trgovinske sporazume z državami, v katerih podjetja tudi izkoriščajo delovno silo otrok in potem svoje izdelke izvažajo v EU. Spomnimo se na tragični primer eh, v Bangladešu, kjer je ogromno delavcev izgubilo življenje, ker so bili delovni pogoji škandalozni in to je bil razlog za veliko tragedijo. No in izkazalo se je, kot se pogosto izkaže pri človekovih pravicah, da je mm, sicer težko najti mm, neko skupno platformo za eh, razpravo. Ampak to celotno področje mm, dela eh, otrok, eh, nosečnic in tako naprej, vse to se je izkazalo za pomemben sprožilec za začetek sodelovanja in tu imajo tudi nacionalne organizacije z tega področja pomemben prispevek. Like to give. Lepa gospod Gžip, sedaj pa vrtnem kerom za odgovore na nekatera vprašanja. Prosim. Thank you very much, madam chair. Hvala lepa. Da. Mislim, da ni bilo neposrednih vprašanj, vendar pa nekaj pripomp je bilo v moji smeri in bi se na nje rad odzval. Najprej. Poslanka iz Romunije je govorila o nacionalnih strategijah za človekove pravice, kako bi lahko podprli tudi razvoj in izvajanje teh strategij in interakcijo med državami članicami. Naj podam primer, ki se ravno odvija, kar se tiče sporočila o Romih, kjer smo imeli ključna sporočila iz leta 2011, sporočila komisije in točno to je potem bila podlaga za vključitev v nacionalne strategije o Romih in naša agencija je bila takrat prošena, da pomaga državam članicam, ne samo pri razvoju strategije, to počnejo države članice same, v sodelovanju s komisijo, vendar pa, da potem še prav posebno spremljamo te strategije in da se gledamo, kako se odvija nadzor nad temi strategijami, katere kazalnike lahko uporabljamo na nacionalni ravni za to, da bomo ugotovili, v kolikšni meri se zakonodaja, pobude te politike in sredstva zrcalijo v teh politikah mislim, da je to bilo zelo zanimivo. To smo spremljali, ker smo del tega. Vključenih je 11 držav članic, tudi Romunija, vaša država. Sveda pa se moramo naučiti tudi drugih eh, stvari iz tega, kako deluje izmenjava med državami članicami glede tako težkega vprašanja, kot je vključevanje Romov. Strinjam se torej, da je ta izmenjava pomembna. Obiskoval sem države članice, najprej smo imeli državo članico, ki je gostila uradnike, naprimer na Ministrstvo za šolstvo in smo govorili o tem, kakšne težave ima, potem pa sem dejal, pa dajte se pogovarjati še z drugimi državami, ker imajo enake težave. Torej, veliko je še potrebno izboljšati v teh odnosih in agencija je pripravljena pomagati, kolikor se le da, z omejenimi viri, ki jih imamo na voljo. Gotovo pa lahko dosežemo napredek ne samo pri vprašanju Romov, temveč tudi na področju drugih izzivov, na področju temnih pravic, ki jih imamo v EU. Gospa Mulič z Hrvaške je govorila o sodelovanju med različnimi institucijami omenili ste tudi svet Evrope v zadnjih letih je interakcija vedno večja med Unijo, še prav posebno med našo agencijo za temeljne pravice in svetom Evrope. Mislim, da ni skrivnost, da je svet Evrope bil nekoliko nervozen, ko, so, ko smo ustanavljali agencijo za temeljne pravice, da bo prišlo do kanibalizacije da jim bomo hodili v zelje. Veliko razprav je bilo in te razprave še tečejo, kar se podvajanja v različnih institucijah tiče. Nikoli nisem prav razumel te razprave. Žal je preveč vprašanj, da bi torej se vsega lahko lotil samo. Eh, nekdo, samo ena inštitucija, da bi vsak sedel svojim kotom in se loteval določenih stvari. Torej Strasburg in Dunaj, kjer je naš sedež. Tukaj moramo najti komplementarnost, moramo najti sinergije. Mi imamo zmogljivost, da si ogledamo, ima se kateri zelo globlje, In če potem sodelujemo, lahko napredujemo. Naj podam primer nedavnega sodelovanja. Svet Evrope, verjetno veste, je pravkar, torej pred več kot letom, sprejel konvencijo, istambulsko konvencijo o nasilju nad ženskami. Zelo pomembna konvencija. Države članice pa jo morajo ratificirati. Mi v tem trenutku smo dokončali, dokončujemo zadnjo eh, študijo, ko smo intervjuvali 40 tisoč žensk po vsej EU, glede izkušenj o nasilju, stalkingu in izkušenj iz otroštva. Zelo veliko informacij, podatkov smo zbrali na to temo in to je prva komparativna študija, pismo izvedli na to temo v Evropi. Veste, da obstajajo nacionalne, njih pa na evropski ravni. Ti podatki bodo lahko svetu Evrope pomagali pri pritisku na ratifikacijo te konvencije. In upamo, da bodo države članice potem, ko bodo izvajali konvencijo, vedele, katera so tista vprašanja, ki so pomembna in bodo lahko dostopale do nacionalne podatkovne baze, ki jo imamo v vseh 28 držav članicah to je torej to dopolnjevanje. Še en primer bi lahko bilo sodelovanje med agencijami. Sodelujemo z Agencijo za nadzor nad boleznimi v Stokholmu. Pa se boste vprašali, zakaj pa? Kje pa je povezava med temeljnimi pravicami in nadzorom nad boleznimi? V našem poročilu vidimo, da Romi, nezakoniti priseljenci, imajo težav do dostopa do zdravstvenih storitev zaradi diskriminacije, zaradi pomankanja znanja, karkoli že. Konec koncev pa pride do vprašanja nadzora nad boleznimi, kajti če ranljive marginalne skupine nimajo dostopa do zdravstvenih storitev, potem se pojavi vprašanje razširjanja bolezni. In imeli so skupno misijo in napisali smo skupno poročilo o eni od držav članic, ker je Agencija za nadzor nad boleznimi ugotovila, da je v tisti državi članici prišlo tudi do kršitev temeljnih pravic. Sveda, to je jasno, tesno sodelujemo tudi s Frontexom, Europolom, EASom in ostalimi agencijami na področju pravosodja in varnosti. Pravkar smo ustanovili delovno skupino z Europolom, CEPOLom in Eurojustom, tožilcem glede tega, kaj lahko Evropske agencije skupaj storijo glede na trenutne razmere in tudi potencijalno pot naprej smo začrtali nekoliko dlje sem govoril o tem, ker je to zanimiv razvoj, ki ga vidimo že 5-10 let, vedno večjega sodelovanja med različnimi akteri na področju človekovih pravic, tisti, ki tvorimo to strukturo evropskih institucij na tem področju dan danes. Lahko bi še kaj dodal, vendar pa se bom ustavil. Hvala lepa. Thank you. Thank you. Hvala lepa. Hvala lepa Morten Kerom. Zaključujemo popodanski del zasedanja. Sem koga spregledala? Ne. Potem bi želela zaključiti. S tem sestankom rada bi se vam zahvalila, da ste prišli. Zelo veliko zanimivih zamisli smo slišali, kaj bi lahko storili več, kaj bi lahko storili drugače. Tudi z naše strani pa se vam je zdelo zanimivo, da smo letos sprejeli strategijo, akcijski načrta sveže na področju človekovih pravic in da imamo nove institucije in tudi posebnega poslanca za človekove pravice, ki se ukvarjajo s temi najpomembnejšimi temami, ki je za nas naš namen bil, da spregovorimo o tem evropskem akcijskem načrtu, da vam ga približamo. Upam, da boste to odnesli sabo in da boste vedeli, da je delo, ki ga upravljate na nacionalni ravni, lahko povezano s tem svežnjem o človekovih pravicah na evropski ravni. In potem se povežite tudi s svojimi vladami, ko pridejo na evropsko raven, ko oblikujejo to politiko, naj se pa v Kohomu ali kje druge, ali v Frempu. Zahvaljujem se sekretariatom obih odborov. Bomo pa imeli še nadaljne sestanke z politike za človekov pravice na nacionalni in evropski ravni, kot veste, pa imamo naslednje leto, leto maja volitve. In bomo imeli v naslednjem mandatu druge poslance. Vendar pa že v prejšnjih letih se mi je zdelo zelo dobro, da smo vas povabili in da ste lahko podali vaše pripombe. Sedaj pa še prosim, če zaključite. Hvala lepa, gospod Lovbile. Hvala lepa. Morten Kerem, direktor Evropske agencije za temne pravice. Hvala lepa, gospe Milašute, za izjavi, ki smo jo slišali, glede vprašanja, o katerem govorimo. Hvala za vse prispevke, za vse odrežence, ki ste jih podali. Mislim, da lahko zaključimo sledeče. Prvič. Klauzula o temeljnih pravicah je potrebna, ko definiramo človekove pravice na zven in na znotraj, potem stokholmski program, ki je petletni program za razvoj ambicij, ki smo jih opisali v tem najpomembnejšem poglavju Lizbonske pogodbe. Ko to pravim, pa je tudi dejstvo, da te besede, ki so zapisane v členih in določbah tega poglavja Lizbonske pogodbe, morajo tudi nekaj pomeniti, morajo določati ne samo zakonodajo, ki jo izvajamo tukaj v Evropskem parlamentu, temveč tudi na nacionalni ravni. Zato smo obdržali politični cikl sodelovanja med nami Evropskim parlamentom in vami nacionalnimi parlamenti. Kajti delovati moramo skupaj, sodelovati pri izvajanju strategije na področju temeljnih pravic, na področju sprejemanja zakonodaje, ki zadeva temeljne pravice. To je najbolj pomembno, ko govorimo o azilu, zonanih mejah Evropske unije, pa tudi, ko govorimo o kazenskem pravu, ki nastaja prvič v Evropskem parlamentu smo so zakonodajalci na tem področju in o pravosodnem sodelovanju. To pomeni, da se moramo zavzeti za pravno skupnost, skupnih vrednot, skupne kulture, ki je zavezana skupnim vrednotam. To je prava pravna skupnost skupnih vrednot in tukaj moramo imeti potem partnerski odnos s tretjimi državami. Tako imenovane klauzule o človekovih pravicah, ko se pogajamo o sporozumih katerekoli narave, politične, diplomatske, pa tudi trgovinske ali ekonomske s tretjimi državami, vse te, če vsi ti sporozumi, če m, mm, države ne izpolnjujejo, obvezni na področju človekovih pravic ne morejo biti dokončni. In ko bodo začeli veljati, moramo poskrbeti za to, da bodo človeko pravice dejansko imele svojo težo in bomo potegnili prave politične zaključke, če bo to potrebno. Zato je evropska diplomacija zavezana človekovim pravicam. V celoti, postopno, v celotni fazi našega političnega procesa. In ko govorimo o najbolj občutljivih političnih vprašanjih sedaj v Evropskem parlamentu, ki vplivajo na našo verodostojnost kot zavezo klauzulam o človekovih pravicah za tretje države. Tudi s tistimi partnerji, ki imajo veliko zaupanje, naše zaupanje, kar se tiče človekovih pravic. Kajti tukaj gre za odprt postopek, ki nikoli ne bo zaključen. To pomeni, da ne moramo več pravic vzeti za samo omevne človekovih pravic ne v Evropski uniji, pa ne v odnosih s tretjimi državami. Ni to tako preprosto, da rečemo, ha, saj smo, se, saj smo vsi demokracije, vsi imamo človekove pravice zapisane v ustavo, tako da je to samo po sebi umevno, to je urejeno, spoštujemo človekove pravice državljanov in kar se tiče stavnih demokracij, s katerimi podpisujemo sporozume, dokler pravijo, da ščitijo človekove pravice, se ni potrebno ničem pogovarjati. Ne, ne, ne, vedno se je treba pogovarjati o teh vprašanjih. Potrebno je izpolnjevati naše standarde, izpolnjevati naše obveze, ki smo jih postavili mi. In to je torej proces, ki vse čas traja. Sodelovanje med evropskimi nacionalnimi parlamenti je zelo pomembno in potrebno je to obravnavati vsakodnevno. Zato cenimo delo nevladnih organizacij, celotne civilne družbe in organizacij, ki so povezane s področjem človekovih pravic. V teh nekaj dneh smo slišali veliko prispevkov z tega področja in poslišali smo tudi veliko o delu ki ga Agencija za temne pravice vse čas upravlja na tem področju in ki jo predstavlja danes tukaj direktor gospod Kerum. Hvala lepa, da ste bili del tega prvega kroga razprav. Drugi krok. pa se bo začel ob 17. uri čez pet minut, nisem pa prepričan, ali so gosti že v dvorani. A, so, prav. Tako da odmora ne bo. Bomo pa enostavno začeli z naslednjim panelom. Zahvaljujemo se prvemu mizju. Sedaj pa pozdravljamo gospoda Žampera Kasarina, direktor migracijske platforme inštituta v Virencah, ki bo naš prvi odrežen omizja. Potem pozdravljamo tudi gospod Marino Šram, We're also welcoming Mrs. Mar Pozdravljam tudi gospod Marino Šram, mednarodna organizacija strokovnjakov za migracije. Pozdravljeni